organizacije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Skupna razprava je tako končana. O poročilih bomo glasovali jutri, zdaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o koheziji. Pred nami je več poročil. Poročilo gospeda Mato, povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Potem je tu poročilo gospoda Valkarsela Sisa, kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo, poročilo kolegice Iskre Mihajlove o evropskem teritorijalnem sodelovanju, najboljša praksa in inovativni ukrepi, pa še poročilo gospe Breso, strategija EU za alpsko regijo. Prva bo spregovorila kolegica Rosa Damato kot poročevalka, največ 4 minute imate na voljo. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem kolegom, poročevalcem v senci, s katerimi smo plodno sodelovali med pogajanji. O poročilu smo spregovorili v odboru regi. Eh, ubrali smo celosten pristop, vključili smo vrsto vprašanj. Gre pa za vprašanje MSP-ja v novem programskem obdobju. ti predstavljajo 99 odstotkov vseh zaposlenih v Evropi. Torej, MSP-ji zaposlujejo toliko državljanov v Evropski uniji in nudijo številna kakovostna delovna mesta. MSP-ji v Evropi so zelo raznoliki. Vse več obstaja tudi mikropodjetji z manj kot desetimi zaposlenimi. Gospoda Mato, prosim počasneje. Prav. Danes 93 odstotkov predstavljajo MSP-ji. 64 milijard se bo spremenilo v približno 160 milijard in to je potrebno, če želimo, da se bodo naša podjetja lahko spopadala z vsakdanjimi težavami. Gospodarska kriza in vrčevalni ukrepi so zelo zmanjšali notranje popraševanje, normativna struktura pa je prava džungla, ki še otežuje dodatna vlaganja. Zato je treba organizirati javne razpise transparentno in inovativno. Direktiva o javnih razpisih v Evropi pa bo dobrodošla, saj bo olajšala delo za MSP-je. Države članice že zdaj govorijo o zamujanju plač. Direktivo pa je treba sprejeti ustrezno, saj ne moremo dopustiti, da se naša mala in srednje velika podjetja ne morejo prijavljati na javne razpise, ker ne zaupajo sistemu. Gospod Damato, nekaj jezikov smo vajeni poslušati. Gospod Kaputo je imel enake težave. Vi razmišljate zelo hitro, govorite še hitreje, vendar pa je to treba pretolmačiti v več jezikov, pri katerih nekateri tolmači delajo prek drugih jezikov, ne prek italijanščine. In to morate razumeti, zato morate govoriti počasneje. Prosim, upoštevajte to. Takole, komisiji sporočam, da je treba omogočiti dostop do kreditov tudi za MSP-je. Nekatera podjetja so izkusila na lastni koži težave, ko so poskušala pridobiti kredite pri bankah. Gre torej za težave pri financijskem inženiringu, ko poskušajo banke ponuditi proizvode, ki so zelo tvegani. Potem lahko preučimo še pravila o državni pomoči in vidimo, da, naša, da so naša podjetja v zares težavni situaciji. V nekaterih sektorjih, sektorju proizvodnje naprimer in nekaterih drugih sektorjih imamo pametna omrežja, zelene avtomobile in sem je, je moramo dodati krožno gospodarstvo katerega cilj je gospodarska rast, ki bo trajnostna. Zato moramo spodbojati zelena delovna mesta. Pri tem je treba upoštevati tudi recikliranje, nekaj, kar bo ekološko sprejemljivo. In vse to lahko prinese nove in številne možnosti za mala in srednja velika podjetja. Zelo pomembno je upoštevati tudi cene energentov. V Evropi so te cene namreč najvišje. Treba upoštevati tudi dekarbonizacijo. Mala in srednje velika podjetja lahko omogočijo tudi vključevanje priseljencev na evropski trg dela. Naši MSP-ji so sicer zelo lokalno usmerjeni, morali pa bi se internacionalizirati. Hvala lepa, gospa Damato. Gospod Ramon Valkarsel Siso je naslednji štiri minute imate na voljo. Yes, señor presidente, estimada komisarja Kristu. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa komisarka. Nekatere izmed eh, osi, po katerih dela komisija, v tem mandatu so usmerjene v ustvarjanje delovnih mest, v rast. Komisija v tem trenutku uporablja instrument, eh, ki se imenuje strategija za eh, pametno specializacijo. Kaj pa je to pravzaprav? Eh, inovacije, tehnološki razvoj. se prilagajanju produktivnosti regij in gospodarski resničnosti. E, se pravi e, prednostim in slabostim določene regije. E, RIS 3 je v neki povezavi z operativnimi programi in regija mora ex ante pripraviti svoje strategije. Če tega ne bi eh, storili, potem eh, regije ne bi dobile eh, dostopa do sredstev. Te strategije naj bi imele tudi anticipativen značaj, državljani, podjetja, univerze, javna uprava naj bi bili vključeni v odboru za regionalni razvoj. Smo pripravili poročilo, v katerem pozivamo komisijo naj še naprej dela s temi strategijami. In v tem poročilu pač pravimo, da se prvič v tem mandatu obravnava ta točka, tudi v tem parlamentu prvič. Mi opozarjamo na to, da uh, torej tu obstaja cela vrsta uh, specializiranih združenj, In eh, ta imajo zelo širok konsens. To se je tudi pokazalo v odboru. 33 eh, je podprlo eh, ta predlog, 3 so bili proti. To je obogatitev za to poročilo, saj smo dodali zelo pomembne predloge sprememb. 20 jih je bilo. Naj še enkrat povem da je potrebno, da Evropska unija stori vse za to, da bi imeli pametno, trajnostno in eh, celovito gospodarsko rast. Zelo pomembno je, da razvoj, raziskave in inovacije predstavljajo prioriteto pri investicijah sredstva iz regionalnega sklada lahko izboljšajo konkurenčnost in pomagajo ustvarjati kakovostna delovna mesta. Pomembno je pripraviti ustrezno analizo eh, šibkosti in prednosti posameznih regij, zato da pač eh, se na podlagi tega pripravi razvoj podjetij. Potrebno je boljše sodelovanje med teritorijalnimi skupnostmi in mednarodnimi programi za sodelovanje, da ne bi prišlo do podvajanja dela. Veseli me, da je tu komisarka in sprašujem, kako je Eh, s problemi, ki ste jih odkrili pri tej strategiji, pri pripravi in pri uresničevanju leti. Hvala lepa. Sedaj za štiri minute poročevalka Iskra Mihajlova. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Eh, danes predstavljam poročilo, o katerem smo razpravljali v odboru za regionalno politiko. Tam je bil dokument tudi eh, sprejet. Tu gre za evropsko teritorijalno sodelovanje, gre za interreg. Tu imamo nekaj izkušenj, nekaj inovacij, eh, prispevke za Evropo 2020. Eh, poenostavitev teritorijalnih programov in priporočila za prihodnost. Vse to najdemo v tem poročilu. Eh, čez eh, mejno sodelovanje je izbol, prispevalo k prenosu znanja, k prenosu dobrih praks, k boju proti ekološkim problemom. Eh, na ta način smo se borili proti izgubljanju delovnih mest, izboljševali izobraževanje in tako naprej. Je, e, proračun za Interreg eh, predstavlja 10 milijard evrov in predstavlja samo 2,8 odstotka. E, sklada za regionalni razvoj. E, program Interreg je bil izglasovan dokaj pozno in države članice morajo seveda e, izpolniti pogoje za črpanje sredstev. Mi potrebujemo e, ustrezne sisteme nadzora in ocenjevanja, zato da bi več vedeli o tem, kar je vse nastalo v okviru interrega. E, sedaj se soočamo s begunsko e, krizo, e, težave imamo pri nadzoru obmejnih regij in interreg lahko pač pomaga pri inovacijah v um, regijih lahko poveže RIS3 in inovacije. Omogoča sodelovanje na področju raziskav in razvoja, omogoča sinergije pri uh, programu obzorje 2020. Uh, treba se je bolj usmerjati v kakovost. Eh, treba je videti, kakšen je učinek. Vizije morajo zahtevati več inovacij. Eh, te morajo biti stalno, stalen inštrument. Poročilo govori tudi o tem, kako pomembne so skupine za sinergijo, kako pomembno je sodelovanje, in priporoča se državam članicam naj izkoriščajo možnosti interreka za izboljšanje čezmejne mobilnosti, vključno z uh, regulativnim okvirom. Treba je seveda pregledati prioritete, treba je zagotoviti več finančnih sredstev, eh, zlasti v okviru izboljšanja eh, politike za integracijo. E, Interreg ponuja številne možnosti. Interreg e, je lahko podlaga za kohezijsko politiko prihodnosti. Hvala lepa. In še. Zadnja poročevalka v tem prvem krogu, Mercedes Preso, za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsednik, gospo, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Eh, danes govorimo o kohezijski politiki in eh, kohezijska politika je eden redkih instrumentov v rokah Eh, državljanov, da eh, kaj ti dobivajo sredstva, eh, ki so teritorijalnega značaja, omogočajo investicije na lokalni ravni, pomembna je vloga teritorijalnih skupnosti za kohezijsko politiko in to je tudi pomembno za strategijo EU za alpsko regijo. To je makroregijo, o kateri govorim v svojem poročilu. Eh, eh, državam v tej veliki eh, regiji se omogočajo investicije v vse evropske projekte, ki niso zgolj regionalni projekti. Tu imamo tudi nove oblike upravljanja, vse to podpira tudi evropska raven, torej vlogo regij in teritorijalnih skupnosti je treba okrepiti v mojem poročilu, ki je že sprejeto piše, da je treba vključiti regije in teritorijalne skupnosti pri oblikovanju strategije, če želimo seveda doseči ustrezne rezultate. V tej strategiji ne sme priti do uh, uh, pretiravanja, mi moramo dobiti neko dodano vrednost uh, v tem sodelovanju. Uh, E, mi imamo že cilje za alpski in predalpski prostor, ki pa so pomembni za celotno Evropo. Saj je alpski prostor zelo pomemben, alpska regija je pomembna za uh, celotno Evropsko unijo. In to je treba tudi videti v kontekstu ciljev Evropa 2020. Uh, e, treba je uh, upoštevati okolje, energijo, uh, in tudi pripravljati ustrezne makroregije. Eh, in eh, zato je tudi pomembno, da se uporablja ta eh, strategija kot podporni instrument za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih Eh, mest, ne zgolj v eh, gostinstvu in turizmu, temveč tudi v inovativnih področjih. Mi potrebujemo komunikacijo med urbanimi eh, področji in podeželjem, potrebujemo komunikacijo med hribovskimi in nižinskimi predeli. Veliko virov ne izkoriščamo dovolj, te moramo pospešeno uporabljati. Mi predlagamo investicijsko platformo za vse alpski prostor in predalpski prostor. Eh, ta platforma naj bi obveščala tudi o investicijah, eh, tudi v sodelovanju z EFSI-jem. Razvoj te regije je mogoč le, če jo povezujemo s preostankom sveta v tej regiji, zlasti v Alpah je še veliko lis ki niso dovolj povezane in zaradi tega potrebujemo inovativne rešitve, ki bodo skupaj s tradicionalnimi postopki pomagale tistim, ki želijo ustanavljati podjetje, eh, okrepiti gospodarstvo, eh, da bodo lahko delali v pravičnih pogojih. In zaradi tega tudi potrebujemo dobre pogoje za mladino, ustrezne instrumente. Opozoriti želimo tudi na to, da Eh, imamo tu velike infrastrukture, eh, vendar ti centri morajo biti seveda eh, povezani tudi z lokalnimi vozlišči. To ni patent, ampak to je pač dobra rešitev za to regijo. Sedaj pa za komisijo komisarka Korina Kretu hvala lepa gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci kolegice in kolegi dober večer vesela sem da sem danes tu z vami v plenumu najprej se zahvaljujem eh, poročevalkam eh, in gospodu eh, poročevalcu rada bi se zahvalila tudi odboru regije v, v Evropskem parlamentu za to odlično poročilo, ki se osredotoča eh, na eh, kohezijsko politiko, na pametno rast eh, in tudi na alpsko strategijo. Ker imam na voljo samo pet minut, da govorim o teh pomembnih temah, bi izšla sedaj v medijas res. Gospa Damoto govori o povečanju konkurenčnosti MSP-jev. Komisija se strinja s mnenjem Evropskega parlamenta, da se operativni eh, programi sedaj bolj osredotočajo na strateške prednostne naloge. Če jih povežemo z inovacijami, lahko ustvarjajo tudi kakovostna delovna mesta podpora MSP-jem, zlasti tudi zagonskim podjetjem, mora vključevati podporne mehanizme za podjetništvo. E, treba je ponujati tudi celo vrsto zunanjih storitev, ki lahko koristijo MSP-jem e, pri zagonu, pri inovacijah, pri rasti. Hkrati pa je treba zagotoviti, da bodo ti mehanizmi preprosto dostopni za MSP-je. Zaradi tega smo tudi eh, sprejeli celo vrsto ukrepov za poenostavljanje. Rezultat eh, delovne skupine za poenostavljanje, ki podpira MSP-je, eh, bo predstavljen ob koncu septembra. Mi bomo od tega finančnega ciklusa vključevali tudi priporočila o e-koheziji in poenostavljanju stroškov. Mi želimo uh, olajšati delo uh, upravičencem. Uh, težko je najti ravnovesje med potrebo po poenostavljanju in potrebo po zagotavljanju učinkovitega nadzora uh, porabe denarja evropskih davkoplačevalcev. Evropska komisija je eh, vzela na znanje, eh, da se eh, pripravlja platforma za širitev projektnih rezultatov MSP-jev. Dejansko obstaja spletna stran, ki je namenjena temu, to je platforma, kjer so predstavljeni vsi projekti, ki se financirajo z denarjem EU, vključno z MSP-jev, PEJ iz eh, vseh držav in regij. Kar zadeva poročilo gospoda Varkasela o raziskovalnih in investicijah, inovacijskih strategijah za pametno specializacijo podpiram podporo EP za pametno specializacijo v kohezijski politiki. Hvala lepa za to predstavitev in tudi za konkretno vprašanje. Izzivi, najbolj pomembni izzivi eh, prihajajo pri implementaciji mi moramo sedaj zagotoviti implementacijo strategije na samem terenu in strinjam se s podarkom vašega poročila, da je eh, bolje kor treba koordinirati programe, vzpostavljati platforme eh, in spodbujati sodelovanje na vseh ravneh medregionalno, čezmejno in nadnacionalno sodelovanje je potrebno. Komisija bo te procese podpirala eh, tudi z platformo za pametno specializacijo, ki podpira regije pri njihovem razvoju in pri implementaciji te strategije. Španija in Sevilski institut je eh, dala pomemben prispevek državam članicam in regiji. Prav tako bomo zagotovili, da bodo evropske regije eh, imele dobiček od eh, kombiniranja kohezijskih instrumentov z drugimi instrumenti, naprimer obzorje 2020, EFSI, e torej Junkerjev načrt kot veste, smo že objavili eh, smernice, ki podpirajo tiste, ki bi želeli črpati ta sredstva, ki bi želeli kombinirati različne vire sredstev, ampak to ne bo vse. Pripraviti želimo še druga navodila in e, priročnike. Poleg tega pa bomo izvedli tudi izmenjavo najboljših praks. V to vrstno izmenjavo res verjamem. To je najbolj. E, konkreten način. Dejstvo je, da so nekatere regije in države boljše, eh, imajo več izkušenj, imajo boljše upravne zmogljivosti, medtem ko druge države članice so pravzaprav še na začetku poti. Naučiti se moramo eden od drugega. Kar pa zadeva poročilo gospe Mihajlove o evropskem teritorijalnem sodelovanju, naj izpostavim, da po zaslugi naših naložb v program Interreg eh, imamo uh, eh, mrsikaj pokazati. Preko naložb uh, iz programa Interreg uh, smo dejansko dosegli bistveno izboljšavo sodelovanja čez mejo, tako pri raziskavah kot na področju okolja. Naprimer. V zadnjih letih uh, sem. Uh, obiskal vrsto držav, obiskal sem vrsto čezmejnih projektov in mislim, da bi ta instrument lahko res izboljšali, eh, kajti okoliščine se hitro spreminjajo, okolje se hitro spreminja in zato sem zelo hvaležen za to poročilo na lastno pobudo. Čestitke torej za eh, vaše zamisli. Zlasti podpiram priporočila, ki govorijo o skupni vzpostavitvi strategij za eh, celostno teritorijalne naložbe na obmejnih območjih. To vrstne strategije teritorijalnega razvoja so pomembne, kajti na ta način bomo lahko izkoristili teritorijalne naložbe, pa tudi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Oba vidika lahko tu igrata zelo pomembno vlogo. Če želimo konkretne rezultate, potrebujemo politično predanost in tesno sodelovanje tako na tehnični kot politični ravni med eh, vsemi državami članicami na čezmejni ravni. Na žalost eh, obstaja nekaj čezmejnih programov, kjer je že prišlo do blokad, a skupaj s sodelujočimi državami si bomo prizadevali, da bi te blokade opravili in da bi ti programi spet stekli. Seveda obstajajo regije, čezmejne regije, ki so uh, res dobro izkoristile možnosti za skupen razvoj in mislim, da je podpora vseh tu ključna. Po mojem mnenju Eh, je vse to ključno, kajti v dneh, ko veliko držav želi vzpostavljati dodatne meje in postavlja zidove, je pomembno, da odpravljamo eh, ovire med državami. Kar pa zadeva strategijo in poročilo gospe Breso, komisija pozdravlja zelo uravnotežen pristop. Ta pristop upošteva delo in eh, prispevek več odborov Evropskega parlamenta. Imel sem priložnost ob več priložnostih govoriti o tej strategiji. In uh, to uh, je zelo pomembno tako za uh, eh, evropske kot za neevropske države, ki se na, tem, na ta način povezujejo. Mislim, da je pomembno. Uh, podpirati uskladitev in uh, sinergije med različnimi evropskimi instrumenti. Makroregionalni projekti in ukrepi so ključnega pomena, če želimo v celoti izkoristiti možnosti za financiranje in strategije eh, in sinergije iz te strategije. Komisija je, kot veste, že prilagodila pravni okvir kohezijske politike, tako da programi, ki upoštevajo uh, cilje in projekte makroregionalnih strategij lahko eh, vključujejo oba vidika. To velja ne samo za alpsko strategijo, ampak tudi za eh, jonsko-jadransko strategijo, črnomorsko strategijo. Eh, skratka, tudi alpska strategija je strategija, ki je v rokah držav članic. Sprejeta je bila na zahtevo držav članic. Komisija bo eh, poskušala uh, olajšati delo sodelujočim državam. Veselim se, da. Uh, se bo oblikovala naložbena platforma, kajti konec koncev smo tu vsi partnerji in na ta način bomo lahko povezali e, regionalna strateška sredstva za pomembne projekte in za manj razvita območja. Komisija tu igra zelo pomembno vlogo in Eh, zelo, se, zelo si prizadevamo, da bi prinesli dodano vrednost. Seveda pa je zato potrebno sodelovanje z državami, članicami in sodelujočimi regijami. Eh, najlepša hvala vsem, eh, hvala vsem avtorjem za poročila in veselim se vaše razprave. Najlepša hvala. To zdaj pomeni, da bom moral biti pri prislušanju naslednji govornik jih zelo upozoril na čas za govor, zdaj pa eh, pripravljalci mnen iz različnih odborov, najprej v imenu odbora za zaposlovanje Žerom Lavriju. Gospod predsedajoči, komisarka. Najprej naj se zahvalim poročevalki gospe Breso o eh, alpski strategiji. Eh, njeno poročilo je zelo kakovostno in danes bom se govoril o mnenju, ki ga je pripravil moj odbor na to temo. Na območju uh, Alp eh, seveda najdemo uh, eh, najviše gore, uh, In eh, v tem mnenju sem želel izpostaviti predvsem specifiko tega območja in konkretne izzive na področju zaposlovanja. Bistveno je, da se strategija osredotoča na strateške sektorje in zato eh, spodbujamo vzpostavitev eh, povezav med podjetji. Tako bi olajšali izobraževanje, usposabljanje in delovanje trga dela potrebovali bi eh, spletni večjezični center za zaposlovanje. Na ta način pa bi lahko upoštevali tudi specifične izzive, kot je naprimer sezonska narava dela. Prost pretok eh, ljudi je predpogoj za uresničevanje ciljev teritorijalne in socialne kohezije tudi na čezmejni ravni. Hvala. Hvala. Za eno minuto sledi gospa Brijano. Izvolite. Najlepša hvala, predsedajoči. Okoljska vprašanja so horizontalne narave in to nas je vodilo, ko smo pripravljali mnenje v odboru Envi. Eh, gre za povezave med biotsko raznovrstnostjo, turizmom, eh, živinorejo, krožnim gospodarstvom in osnaževanjem. V makroregiji, kot, kot je Alpska regija, eh, moramo upoštevati vse vedike, ki so pogosto zanemarjeni in potrebno je upoštevati specifiko Alp, ki so bogate z naravo in kulturnimi tradicijami. Eh, Bolj proti podnebnim spremembam Eh, pušča posledice tudi na tej regiji. Vidimo, da se krčijo ledeniki, prihaja do eh, plazov in zdrsov terena in ne smemo eh, pozabiti na hidrološki vidik in po tej plati mora biti Unija bolj prožna. Birokratske ovire namreč lahko resno vplivajo na ta vidik. Hvala, gospe Breso, hvala za vse vidike, ki jih je upoštevala. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora za promet in turizem, gospa Ajuto za dve minuti in pol. Gospa Ajuto za dve minuti in pol. Najlepša hvala. Kot pripravljalka mnenja v odboru za promet nisem najbolj zadovoljna, kar zadeva metodo, ki jo je uh, uporabila pročevalka. In uh, nisem vesela, da nekaj točk iz našega mnenja ni bilo vključenih v končno poročilo. Govorim o tem, da. Uh, poročevalka ni želela razčistiti nekaterih točk, ki so jih predlagali drugi odbori in je ustrajala pri lasnem stališču. To ni ravno spoštljivo do dela kolegov iz eh, različnih odborov in različnih poslanskih skupin. Pozivam zato kolege, da podrobno preučijo predloge sprememb, po katerih bomo glasovali jutri in ki vključujejo argumente iz različnih mnen, ki jih poročevalka ni upoštevala. Ti govorijo o potrebi po zagotovljenem dostopu državljanov do eh, dokumentov o uporabi javnih sredstev. Ravno tako uh, želimo prednostno obravnavati okolje in javno zdravje. Uh, prav tako moramo obravnavati tudi novo prometno infrastrukturo, ki eh, pa ne sme biti vzpostavljena, dokler niso možnosti obstoječe infrastrukture v celoti izrabljene. Pozivamo tudi k temu, da ne bi financirali projektov, ki prinašajo preveliko tveganje za okolje. Še nekaj eh, je eh, lokalno prebivalstvo vedno zavračalo to vrstne projekte, ampak pogosto je tako javno mnenje spregledano. Potrebujemo torej več posvetovanj in ne smemo graditi nekih monstrumov, ki vodijo zgolj v korupcijo in škodijo okolju. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora Agri kolegica Müller. Gospod predsedujoči, kmetijstvo je podlaga za živahne Alpe, kakršne poznamo v številnih državah. In kmetijstvo in gozdarstvo sta tudi podlaga za uspešno izvajanje Evropske strategije za Alpe. E, samo z dobro delujočim kmetijstvom in gozdarstvom bomo uspeli negovati pokrajino, e, ščititi biotsko raznovrstnost in nuditi privlačno okolje za mlade družine ter preprečevati izseljevanje. To pomeni, da moramo previdno rabiti svoje sredstva in ščititi koristi tamkajšnjega prebivalstva. Potrebno se je res specifično prilagoditi potrebam posameznih regij. Samo na ta način bomo okrepili obrt, turizem, mobilnost in ohranili Alpe, kakršne so. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, kajti skupaj nam je uspelo da smo v besedilo vključili ključne točke, kar zadeva razvoj Alp. Najlepša hvala. Zdaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej v imenu skupine ELS Kšištof Hetman. Najlepša hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Najlepše bi se zahvalil gospe Mihajlovi, zato da je izpostavila teritorijalno sodelovanje. Gre za pojav, ki je pravzaprav eh, v srcu Evropske unije. Zgodovina Evropskega teritorijalnega sodelovanja je zgodba o uspehu vseh tistih, ki so se zauzemali za sodelovanje preko meja. Je pa to tudi zgodba o uspehu za vse tiste uporabnike, upravičence, ki so uspeli uresničiti dobre projekte čezmejni programi so pomembni in so dober dokaz tega, kako ključno je, da v obmejnih območjih in eh, v Evropski uniji in v tretjih državah uspodbujamo eh, tesne odnose. Obmejna območja pa pogosto predstavljajo periferijo Evropske unije in zato je prav, da namenjamo razvoju teh območij posebno pozornost. Zagotoviti moramo, da bo Evropsko teritorijalno sodelovanje po letu 2020 dobila ustrezno mesto v okviru proračuna, zato da bomo lahko dosegli bolj učinkovite instrumente. Potrebujemo tudi več prožnosti pri izvajanju teh instrumentov, zlasti pa več zaupanja na vseh ravneh, tako kar zadeva upravljanje, kot kar zadeva izvajanje. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu socialistov in eh, demokratov, gospa Dančila. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Kohezijska politika in teritorijalno sodelovanje eh, sta pravzaprav eh, plat enotnega trga, prizadevamo si za enoten razvoj vseh evropskih regij, želimo ekonomsko integracijo Evrope in želimo izboljšati konkurenčnost evropskih regij. Na ta način bo seveda trg lahko dobro deloval. Evropsko teritorijalno sodelovanje mora delovati kot vir razvoja in mora prispevati k enakomerni porazdeljenosti gospodarske dejavnosti. Eh, zadnje analize kažejo, da se to dejansko uresničuje. Geografija je pomembna in regionalna politika lahko tu stvari obrne na bolje. Nacionalne vlade morajo delovati tudi na regionalni in lokalni ravni. Na ta način bo nastala mreža, ki bo koristila regionalni politiki. Seveda ne obstaja nobeno čudežno zdravilo za vse, ampak načela kot partnerstvo, preglednost, subsidijarnost, vključevanje civilne družbe, vsa prizadevanja, vsa ta načela lahko prispevajo k partnerstvu med eh, javnim sektorjem in zasebnim sektorjem. Na tak način bomo lahko vključili celotno družbo. Tudi MSP-ji igrajo pomembno vlogo, ustvarjajo 85 odstotkov eh, gospodarske dejavnosti na tem področju. Komisija in države članice morajo sodelovati tako, da bo podjetniški duh prišel tudi med ženske, potrebno je ponuditi eh, nove storitve in na ta način okrepiti prihodke družin. Ne smemo pa pozabiti, da evropske regije morajo se zoprstaviti globalnemu pritisku. Podnebne spremembe predstavljajo velik pritisk za nekatere sektorje, za druge sektorje pa predstavljajo prednost staranje prebivalstva je ravno tako pomemben izziv. Potrebujemo ustrezno kohezijsko politiko v Evropi, ki bo upoštevala vse to. Vsi si prizadevamo za to, da bi v enotni Evropi uživali v napredku. Naša mesta in vsi ustvarjajo naložbe, in na ta način eh, podpirajo nacionalne in regionalne politike. Zato eh, ne morejo ostati zgolj nemi opazovalci teh politik, ampak morajo sodelovati pri njihovem oblikovanju. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu skupine EKR gospa Tomošič. Hvala lepa. Mala in srednja. Najlepša hvala, mala in srednja podjetja so hrbtenica samega evropskega gospodarstva, tako da je tudi krepitev njihove konkurenčnosti izjemnega pomena za gospodarsko rast in izboljšanje zaposlovanja. Še nikoli nisem slišala politika, ki bi govoril o tem, da je proti večji konkurenčnosti, vendar jih večina v praksi s svojimi potezami onemogoča ta proces in vedno znova uvaja dodatne administrativne obremenitve. To eh, pomeni tudi neodgovorne politike, ki govorijo o tržnih zakonitostih in ki jih vidimo pogosto tudi v tej hiži. In potem se iz tega financirajo popolnoma nepomembne in celo nepotrebne javne politike. Mala in srednja podjetja pa bodo bolj konkurenčna, če se bo politika čim manj umešavala v njihovo delo in če bo uporabila tako rekoč giljotino za to, da jih, jim olajša življenje preobremenjeno z regulatornimi omejitvami. Treba je umakniti vse te regulatorne omejitve. V številnih industrijah in z nacionalno regulativo smo podavadi eh, že tako ali tako pretiravali, sedaj pa smo dodali še evropsko. Jasno je, treba budno bedeti na tem, kako se črpajo sredstva iz skladov, vendar je treba hkrati misliti tudi na to, da imajo mala in srednja podjetja še zlasti v novih državah članicah dodatne težave zaradi zapletenih postopkov. Zato je treba te zadeve olajšati, tako da bodo uporabne za tiste, ki so jim namenjena vsa ta sredstva. In to, kar počnemo v praksi, je daleč stran od tega, kar smo si zastavili v kohezijskih ciljih. Hvala. Okay, Najlepša hvala, kolegica Tomašič, v imenu skupine Alde, Petras Astrevičus. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, za evropske liberalce so MSP-ji vedno predstavljali glavno gonilo evropske rasti, razvoja in ustvarjanja delovnih mest. V Evropski uniji imamo 23 milijonov MSP-jev, ki predstavljajo skoraj 99 odstotkov vseh eh, podjetij in ustvarjajo dva od teh delovnih mest. Mislim, da vse te številke eh, kažejo, da bi morali eh, evropski organi narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi spodbujali sinergijo med različnimi programi in spodbujali diversifikacijo virov za MSP-je. Potrebno je premustiti vrzel med postopki za strukturne sklade in vsakodnevno prakso MSP-jev v posameznih državah in regijah. Evropska kohezijska politika nikoli ni bila enostavna. Že od samega uh, začetka je bilo vedno slišati kritike, ampak vemo, kakšen prispevek so evropski investicijski in strukturni skladi uh, imeli pri razvoju številnih držav članic. Uh, Edini način, kako lahko danes res izkoristimo ta pomemben instrument, je, da se pogovarjamo in delujemo za inovativno rabo javnih sredstev, s katerimi bomo dosegli največji učinek in dodano vrednost. Pa, ampak vendarle, eh, preveč eh, sredstev eh, se preliva v beton na mesto v inovacije. Hvala. Najlepša hvala. V imenu Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Uh, poročila nedvomno povzemajo pomembne izkušnje pri izvajanju regionalne politike. Uh, ampak uh, še vedno je pred nami konkretno izvajanje in to uh, zadeva poenostavitve za MSP-je, za manjšne, manjše projekte, za uh, posamezne vrste čezmejnega sodelovanja. Potrebno je okrepiti zmogljivosti uh, na lokalni ravni in biti bliže državljanom. Ampak Eh, zlasti pomembno je, da odpravimo enostransko vrčevalno politiko. Ta je tista, ki najbolj ogroža kohezijsko politiko in naložbe. Absurdno je, da eh, grozite z zamrznitvijo strukturnih sredstev, če države kot Španija in Portugalska že tako pravzaprav skoraj nimajo več naložb kajti načrti uh, varčevanja pri proračunu Evropske unije za 2007 ravno na področju kohezijske politike ogrožajo uspeh vseh prizadevanj, da bi izenačili razmer pogoje za življenje po vsej Evropi. Nov socialni stebr po vzoru Junkerja sicer zveni dobro, ampak edini konkretni instrument, s katerim poskušamo uh, voditi solidarno evropsko politiko, torej kohezijsko, kohezijska politika, tega instrumenta ne smemo obravnavati po enakem vzorcu. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Michels. Zdaj pa v imenu zelenih za minuto in pol, gospa Rivazi. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegice in kolegi. To poročilo ima za namen razvijati eh, alpske eh, regije in tudi govori o energiji, obnovljivih verjih energije in zato moramo ostati dovolj fleksibilni tudi za nove projekte v infrastrukturi. Na to se ozira med drugim to poročilo. Če se tega ne bomo lotili resno, potem ne bo več možno dodati novih eh, infrastrukturnih projektov, če ne bo obstajal že nek infrastrukturni projekt, ki ni dovolj dobro izkoriščen. V Franciji imamo naprimer predsednika pomembne družbe, kot je SNCF, državne železnice, pravzaprav, ki ne vidi pomembnosti eh, železniške povezave med Lijonom in Torinom in eh, govori o tem, kakšne so stroški, govori o 200 milijonih. In eh, v vsakem primeru se sprašujemo potem, zakaj imamo številna železniška podjetja, ki so tik pred eh, propadom in hkrati stalno vidimo, da se zvišujejo cene storitev. Evropska unija Španija in Francija sta sicer veliko prispevali v oživitev železniškega omrežja eh, in čeprav govorimo o številnih povezavah in modalitetah v prometu, bi lahko poiskali cenejše rešitve, ki so popolnoma izvedljive in da bomo predvsem ohranili že obstoječe železniške povezave. Najlepša hvala, gospa Riva. Zdaj sedaj pa za minuto in pol v imenu skupine FDD Julia Reed. Lepo pozdravljen, gospod predsedujoči kohezija se v povezavi z regionalnim razvojem pogosto omenja v slabi eh, luči, ker nikakor ne uspeva doseči tega, kar si je zastavila, namreč razvoj trga. Zato potrebujemo konkurenčne proizvode, dobro plačane, zadovoljne delavce. Ne moremo govoriti samo o trgu. Trg je že pomemben, vendar samo, kadar ga uporabljamo v smislu povečanja splošne Blaginje treba pa je delovati v splošnem javnem interesu in to je eno od najtežjih, vendar ključno pomembnih nalog politikov. Če tega ne počnejo tako, potem prihaja do številnih slabih posledic, do razvoja zasebnih monopolov, kartelov, državnega nadzora, na kratko prihaja do številnih zlorab na škodo denarja davkoplačevalcev. Zagotovo moramo poskrbeti za konkurenčnost, vendar za pravo konkurenčnost, ki ni žrtev političnih manipulacij. Zaradi tega imamo sedaj stanje na trgu, ko prihaja sicer do boja za prevladujoč položaj, vendar prevladujoč položaj nekega podjetja ne pomeni nujno združevanja v kartele in monopolov ne gre vedno za slabe namene politikov, pogosto gre za nerazumevanje same narave težav, s katerimi se soočamo in kadar se denar napačno investira, se ponavadi situacija še dodatno poslabša. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik za eno minuto je Olaf Stuger. Ik kwam uh, de Europese Rekenkamer. Najlepša hvala. Prejšnji teden je računsko sodišče izdalo pravzaprav poročilo, ki niti ni bilo presenetljivo in sicer o Moldaviji. Gre name za 80 milijonov evrov, ki so praktično izhlapeli. Kako je to sploh možno? Država, ki je pravzaprav ocenjena kot eh, ne zelo tvegana v zvezi s korupcijo, očitno ni znala pravilno uporabiti sredstev, ki jih je prijela od Evropske unije. In potem se začnemo spraševati, kam gre denar naših davkoplačevalcev. Nehajmo ga pošiljati v države, kjer bo preprosto izginil. Nikoli ne govorimo dovolj o zlorabi denarja naših eh, davkoplačevalcev. Nikoli ne pridejo na vrsto, da bi tu zastavili kakšno vprašanje, zato ga zastavljam jaz. Kdaj se bo to končalo? Kolega. Hvala.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 če govorimo o malih in srednjih podjetjih, ugotavljamo, da se jim praktično v tem trenutku sploh ne pomaga. Način njihovega poslovanja se sicer lahko izboljšuje, vendar zaradi povsem drugih razlogov. Ves čas pa govorimo o tem, da bomo izboljšali zaposlovanje, kako bomo izboljšali kakovost zaposlovanja in delovnih mest, ampak to je v bistvu samo mešanje zraka. Ljudje v praksi vidijo, da je delovnih mest vedno manj, da, pogojev, da so delovni pogoji vedno slabši in zato moramo končno odpreti oči in se soočiti z realnostjo. Treba je zmanjšati birokratske obremenitve in omejitve, ki ne pomagajo ravno malim in srednjim podjetjem pri njihovem delu. Treba je sprejeti ukrepe, da bo to res možno. Treba je uskladiti, harmonizirati davčne stopnje in tudi ustvariti vse ostale pogoje, da bo lahko realno prišlo do zviševanja plač. In če bomo dovolili malim in srednjim podjetjem, da zacvetijo, bodo seveda ustvarjala nova delovna mesta se razvila v zdrava podjetja, ki bodo še nadalje odpirala nova delovna mesta in ne bodo samo izkoriščali delovcev v prid kapitala. Eh, Tako, zdaj pa nadaljni govorniki, najprej za minuto in pol kolegica Klaudija Šmit. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, Uvodoma naj se zahvalim poročevalki gospe Breso za dobro in po mojem mnenju zelo obzirno sodelovanje pri pripravi poročila o strategiji za Alpsko regijo. Mislim, da imamo pred sabo dobro strategijo in sama bi danes želela izpostaviti nekaj točk. Uh, vsak, ki je imel opravka s tem poročilom, ve, da Eh, gre za učinke na 80 milijonov ljudi, ki živijo v sedmih državah. Glede na to, da imamo pravka s takimi razsežnostmi, v poročilu ni prostora za leve ali desne fantazije. Eh, previdno ravnanje z okoljem in naravo eh, je pomembno, vendar pa pri zasledovanju tega cilja ne smemo pozabiti na ljudi kaj ti pri še tako lepi pokrajini eh, bo to sicer v veselje prebivalcem, ampak če tam ne bodo dobili dela eh, in bodo morali zato zapustiti eh, svoje kraje, eh, bo cena na koncu vendarle previsoka. Omogočiti moramo tem ljudem, da ostanejo, kjer so in to bo mogoče samo s podporo in naložbami, s finančno podporo gospodarstvu, z več delovnimi mesti, s podporo eh, prometni infrastrukturi in s podporo močnemu alpskemu območju, kjer bo tudi v prihodnje mogoče živeti in delati. Hvala. Najlepša hvala zdaj pa ljiljana rodrigues za minuto in pol. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi naj čestitam poročevalki za vse komentarje povezane z evropsko teritorijalno kohezijo. In tu ne gre samo za tehnologijo, prenos znanja in ustvarjanje novih partnerstv. Treba se zavedati tudi številnih nevarnosti, ki prežijo v teh zamislih. Sama prihajam eh, iz regije, kjer se 6000 hektarjev zemlje, kar je velik del našega ozemlja, naše regije, preprosto opustošilo. Tam ni ničesar več, izgubljena so bila delovna mesta, ljudje so zaradi slabega upravljanja eh, s klimatskimi pogoji izgubili zemljo zaradi zemljskih plazov in zanima me, kdaj bo komisija storila karkoli, da jim pomaga. Hvala Italiji in Španiji za vso pomoč, vendar se mi zdi, da bi komisija morala storiti veliko več. Več spoštovanja do regij, moramo imeti, še zlasti do tistih, ki so v zapostavljenem položaju in živijo v slabših pogojih. Moramo imeti jasne napotke komisije, kateri skladi bodo na voljo za pomoč regijam. Hvala. Dve minuti ima sedaj na voljo gospod Cernačoto. Grazie, predsednik, kolegi, jo. Najlepša hvala, eh, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, z veseljem se oglašam, ker gre tukaj za zelo pomembno poročilo in zanj se tudi zahvaljujem kolegici poročevalki. Tu se namreč odpirata dve pomembni vprašanji. Prihajam iz zelo eh, pomembne regije in če govorimo o alpskih regijah, ki se že tako ali tako počasi razvijajo, je tukaj zelo pomembna regija, ki je korista za vso Evropo, hkrati pa je tudi zelo občutljiva. Prišlo je namreč do množičnega izseljevanja, 40 odstotkov prebivalcev se je izselilo v zadnjih desetih letih. In če tej regiji ne bomo posvetili več pozornosti z izgradnjo novih aktivnih infrastruktur, eh, ki bi nadalje spodbudile Eh, splošno blaginjo in nadaljni napredek gospodarstva ob dolžni pozornosti okolju, varstvu okolja in tako naprej. Eh, potem bomo zamudili priložnost, da se aktivno lotimo te problematike in ljudje bodo ostali še nadalje v zapostavljenem položaju, saj se v tej regiji zelo težko razvijati in doseči napredek brez vsakršne pomoči. Zato moramo zagotoviti take pogoje v sorodnih regijah, da se bodo ljudje lahko tja naseljevali, da bodo imeli možnost za življenje in upam, da se bomo česa naučili za prihodnost in da bomo uspeli najprej s tem zgledom pokazati, da znamo to vrstnim ozemljem nuditi prihodek, ne samo neko ne oprijemljivo ljubezen, saj jih imamo lahko zelo radi, vendar oni potrebujejo konkretno pomoč, namesto da se potem rešujejo uh, s tem, da se ukvarjajo z raznimi kriminalnimi dejavnostmi, skratka s čimrkoli že, kar jim omogoča preživetje. Imamo torej strokovni kader, ki se lahko ukvarja s strokovnim nadzorom.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 predsedujoči. Investicije so osnova za gospodarsko rast, za zaposlovanje in če Evropska unija investira milijarde v raziskave in razvoj, se mora zavedati, da je to pot k razvoju in prihodnosti. S tem lahko oblikujemo nova delovna mesta. Zato pa je nujno potrebno sodelovanje med evropskimi institucijami in regionalnimi ter lokalnimi institucijami pristojnimi organi. Zato je izrednega pomena tudi pametna specializacija in vse, kar je povezano s tem. E, vsaka regija namreč ni enaka, vendar se pogosto soočajo s rodnimi težavami. Zato ne moremo kopirati rešitev iz ene za drugo regijo, in se moramo vsakega primera lotiti specifično strategijo, razvojno strategijo za točno določeno področje. Še druga zadeva, ki bi jo rad povedal, pametna specializacija. To lahko pospeši nove inovativne ukrepe in pelje k boljši praksi. Evropska unija pa mora zato eh, zagotoviti zadostna sredstva za investicije v take pametne specializacije. Le tako bomo imeli bolj konkurenčno Evropo. Hvala. Sedaj ima minuto in pol na voljo gospod Malteze. Stiamo sprecando 26 miliardi per costruire una. Najlepša hvala predsedujoči. Slišimo, da uporabljamo 26 milijard evrov za novo linijo Lyon-Torino, namesto da bi uporabili obstoječo infrastrukturo, ki bi jo lahko izboljšali, popravili, da bi izvala še nadalje svojo funkcijo. Torej, namesto da bi uporabili eh, infrastrukture, ki jih imamo, gradimo nove. Isti slučaj imamo v Benetka, ko gre za sisteme zapornic, ki bi jih lahko izboljšali, ne samo razmišljajo o nekih novih projektih. Potem slišimo o novih problemih, o tem, kako eh, v naših alpskih regijah nimamo dovolj razvitih ali pa preveč zastarele infrastrukture, kar včasih vodi tudi k eh, smrtnim žrtvam. Vedno bolj smo priča poplavam, zemljskim plazovom in potem politiki pridejo na ogled in obljubijo, da se kaj takega ne bo več zgodilo, vendar se vse nadaljuje še naprej v isti smeri. In tako se bo nadaljevale tudi še naprej, če ne bomo ustavili nore politike novograd nepotrebnih objektov na mesto pametnejšega izkoriščanja starih. Zato vas pozivam, da glasujete za moje predloge sprememb, ki sem jih podal v zvezi s tem eh, poročilom RIS-3 in prav tako eh, predvsem s tistimi, kjer sem podaril, da mora to ostati v javni lasti. Hvala, sedaj pa Ernest Maragaj, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mi bomo sicer podprli to poročilo, vendar mi vseeno dovolite, da podarim nekaj pomembnih zadev, za katere mislim, da jih bo treba vključiti v umestno poročilo. Skratka, manj eh, države, več regije potrebujemo, kada gre za upravljanje s temi programi potem potrebujemo več prednostnih eh, malih projektov, ki bodo ustvarjeni po meri vsaki regiji in ki bodo koristili tudi malim in srednjim podjetjem. Prav tako moramo pogledati tudi na to, kako lahko ustvarimo več dobička s takimi projekti, predvsem pa tudi eh, povečati nadzor nad tem, kako se porabijo določena dodeljena sredstva. Marsikdaj je treba tudi bolj vključiti lokalne dejavnike, ki že obstajajo v samo izvajanje naših projektov, in tudi vključiti pametne pristope k energetski politiki. In kot tretje, eh, moramo poskrbeti tudi za solidarnost, uporabiti obstoječe kontakte, stike, ki jih imamo z drugimi regijami. To, ta povezanost je ravno ključni element za ustrezno izvajanje obstoječih in novih programov. Eh, potem si moramo tudi pogledati, kakšne so možnosti za nove instrumente financiranja in eh, iskati ne le razlike in nasprotja, temveč poiskati tudi sorodnosti in si izmenjati prakso pri izvajanju javnih politik. Hvala. Eno minuto, Hvala. Eno minuto ima sedaj na voljo kolegica von Štoj. Hvala, predsedujoči. Danes govorimo o kohezijski politiki. To pomeni, da se subvencijami EU poskušamo izravnati razlike med regijami. Od leta 1988 smo razdelili že več kot eh, tisoč eh, milijard evrov. Do leta 2020 jih bo še kar dosti prišlo k temu. Evropska unija sedaj mora zagotoviti MSP-jem 140 milijard evrov. To je tisto, kar obljubljamo. Ta, ti MSP-ji so pravzaprav prav neke vrste temelj našega gospodarstva. Oni ustvarjajo vrednost, ki se potem lahko razdeli v Evropski uniji iz levega žepa v desni. Če bomo to kohezijsko politiko še nadaljevali, bomo uničili MSP-je. Nehati moramo sedaj z takšno politiko, tako da MSP-ji ne bodo obremenjeni za preveč davki in prispevki. To je edina rešitev. Hvala. Sedaj pa Mirej Dornano, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Kot zastopnica jugovzhoda Francije lahko govorim o alpski regiji kot zelo pomembnem območju biotske raz, raznovrstnosti. Že 25 let se ukvarjamo z enakimi problemi. Sama sem se vedno jasno in glasno izražala in tudi odkrito nasprotovala novi povezavi med Lionom in Torinom. In mislim, da moramo končno stopiti v bran trajnostnemu upravljanju sredstvi in viri, ki jih imamo, upoštevati tako geološke danosti, vrednosti, kot klimatska tveganja, kulturo in tradicijo. In eh, treba je tudi povdariti pomen eh, porabe eh, lokalnih proizvodov in upoštevati ter spoštovati vlogo lokalnih skupnosti, ne da bi pri tem zanemarjali tudi mednarodno sodelovanje na podlagi dokumentov, ki smo jih podpisali že leta 1991. Kadar gre za razne kohezijske strategije, ne smemo pozabiti na naše regije in lokalne organe. Hvala. Minuto in pol ima sedaj na voljo Joachim Celer. Hvala, gospod predsedujoči. Današnja splošna razprava v zvezi s štirimi poročili o kohezijski politiki kaže na to, kako raznolika je ta politika politika v Evropski uniji, to področje delovanja EU. Če bi usmerili ustrezne ukrepe in eh, namensko porabili sredstva, bi seveda rezultati bili boljši. Nekaj besed se da o evropskem teritorijalnem sodelovanju. Eno od načel Evropske unije je prosto gibanje blaga in ljudi nimamo več meja in to je dobro, ljudje se lahko srečujejo, lahko sodelujejo in v obmejnih območjih je to pripeljalo do zelo velikega razvoja. Na ta način lahko resnično pomaga Evropska unija različnim eh, območjem. Interreg program traja že 25 let, ampak eh, teritorijalno sodelovanje je seveda širše imamo sklade, imamo sredstva in mislim, da je sodelovanje v Evropski uniji tisto, ki je omogočilo tudi institucionalno sodelovanje preko še obstoječih državnih meja. Žal moramo gotoviti, da dostikrat iz prestolnic se širi nacionalni egoizem in eh, ta blokira delovanje obmejnih eh, območij. Tudi pravni sistemi ob, m, mm, sosednjih držav obstajajo, eh, postajajo na ta način ovira za sodelovanje. Pri naslednjem kohezi, poročilu o koheziji bomo morali več povdarka dati teritorijalnemu sodelovanju. Hvala. Gospod Von ima sedaj besedo za minuto in pol. Uh, thank you, chair. Can I, I... Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalcem in tudi komisarki za vse njihove prispevke. Pri tej pomembni tematiki, o kateri razpravljamo, bi se rad osredotočil na inovacije in mala in srednja podjetja. Ponovadi osredotočamo sredstva kohezijskih skladov na ustvarjanje novih me delovnih mest in pri tem pogosto pozabimo na raziskave in razvoj. Zato bi bilo koristno, če bi uporabili v tem smislu eh, tudi sredstva iz eh, obzorja 2020. Morali bi povezovati skupno črpanje iz različnih skladov in mislim, da bi to pomagalo tudi eh, pri hitrejšem razvoju, vendar je možno le s poenostavitvijo raznih postopkov in pravil. Omogočiti moramo našim malim in srednjim podjetjem, da dostopajo do sredstev iz strukturnih skladov in res je, da so številna male in srednja podjetja že uspela črpati sredstva zelo uspešno, vendar sem prepričan, da bi nam lahko šlo veliko bolje, vendar je treba s tem poenostaviti postopke in regulativo. Razumem, da prihaja do številnih kritik kohezijske politike, nekaj smo slišali tudi tukaj, danes, vendar včasih smo preveč negativistični. Kohezijska politika je vendarle zgodba o uspehu. Poglejte rezultate, koliko novih podjetij, novih delovnih mest in mislim, da bi morali več slišati o tem in biti bolj pozitivno nastrojeni. Hvala lepa. Gospod Gerike, minuto. Hvala predsedujoče, gospa komisarka v tej razpravi teče beseda tudi o prihodni alpski strategiji Evropske unije. Mislim, da je moja politična skupina tista, ki tukaj povdarja predvsem uh, socialne vidike. Ne gre samo za gospodarstvo, gre tudi za demografijo, gre za prihodnost, ki jo potrebujemo in rast. Potem večje, uh, večja stopnja rojstev. Vse, vsi ukrepi, ki so namenjeni temu v alpskih regijah, niso enostavno izvedljivi. In vemo danes, da je veliko babic, veliko uh, zdravstvenih storitev na tem področju izginilo v alpskih uh, regijah. Zdi se, da je treba drugače pomagati. Borimo se skupaj za babice in za pravico, da bodo naše matere varno rojevale. Hvala. Hvala. Sedaj pa minuto in pol dajem besedo gospodu Jakovčiču. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite, da poudarim, da govorimo o zelo zanimivih temah, ko gre eh, beseda o regionalni in kohezijski politiki. Naj povdarim, da je predsedojoča odbora za regionalni razvoj gospa Mihajlova in naša članica gospa Breso, da sta obe pripravili odlični poročili. Gre za tematiko zlasti, ki povdarja konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij. Ta je zelo pomembna, tako za nas liberalce, ampak slišal sem v razpravi, da je tudi pomembna za vse ostale kot poročevalec za Jadransko-Jonsko makroregijo bi želel sodelovati v razpravi o alpski strategiji Evropske unije. Tukaj gre za globalni problem, ki ga želimo pisati. Ta se navezuje na vse strategije. Zgodovinsko gre za ne trikrat, ne za novo strukturo v makroregijah, ne za financiranje makroregij, ne novih sredstev torej in tretjič, ne novi predpisi. Makroregije so nastale, želele so delovati tako Balska kot eh, Donavska, Jadransko-Jonska, Donavska in tako naprej. Ampak sedaj moramo te zgodovinske neje odpraviti. Moramo zagotoviti, da bodo te makroregije zaživele, tako kot je to potrebno. Hvala. Ivan, sedaj pa Dimitrios Papadimulis za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, gospa Krecu. V najprej dober večer. V zadnjih nekaj letih je prišlo do povečanja neenakosti, tako socialno kot tudi regionalno gledano. Kohezija Evropske unije se da ogrožena zaradi tega. Ljudje enostavno ne razumejo in ne vidijo, kako se njihove želje uresničujejo v Evropski uniji. To zlasti velja za jug. Kohezijsko politiko je treba torej okrepiti, ne pa razvodeneti, kar se dogaja v zadnjih nekaj letih. Treba je spremeniti tudi merila oziroma kriterije, tako da bo kohezijsko financiranje večje in namenjeno tistim območjem, kjer je največja revščina, največ brezposelnosti in kjer obstajajo največje. Potrebe. Oglejte si samo Grčijo. V zadnjih nekaj dnevih je prišlo do naravne katastrofe v Grčiji, zaradi poplav je prišlo celo do mnogih smrtnih žrtev in kohezijski skladi bi morali pomagati pri tem. Hvala, Mario Borgezio, za eno minuto. Hvala, predsedujoči. V lega stranki. Gospod predsedujoči, hočemo novo strategijo. Severni del uh, Italije, zlasti Lombardija, smo zainteresirani za to poročilo. Poročilo sicer prihaja pozno, ampak vseeno se odziva na celo vrsto obljub, ki smo jih dali ljudem v Alpah. Seveda pri tem nismo bili dovolj uspešni. Vendar končno je treba pokazati pravo solidarnost, podpreti biotsko raznovrstnost, komunikacije, vendar kljub temu obstaja velik vprašaj. Vprašati se moramo, komisarka bi morala zastaviti to vprašanje in tudi poročevalki. Politična podpora držav članic, naprimer Italije, ko je vlada Rencija predlagala ustavne reforme, ki bodo zmanjšale pristojnosti regije. Mislim, da bi se moral sramovati zaradi tega. Treba je obraniti pravice lokalnih. Za minuto in pol sedaj dajem besedo gospodu Bogoviču. Hvala za besedo. E, čestitke poročevalkam, spoštovana komisarka kohezijska politika je namenjena prvič da države in regije z razvojnimi zaostanki te razvojne zaostanke odpravijo drugič da usmerjamo razvoj novih tehnologij eh, naredimo razvojni preboj v državah in tretjič tudi da države med seboj povezujemo in ljudi širom po evropi. tudi poročila se nanašajo na ta področja. naj se dotaknem dveh najprej poročila okoli pametne specializacije v evropi imamo zelo velik primanjkljaj da ne znamo vzpostaviti učinkovitega sodelovanja gospodarstva in znanosti raziskav inovacij. zaradi tega je tudi evropa danes v razvojnem zaostanku. bojim se da tudi uvedba pametne specializacije v nekaterih državah zaostaja kajti akterji ne razumejo tega pomena zato prosim za aktivnost da se bo to področje kohezije dobro uresničilo tudi v tem programskem obdobju naslednje področje ki se danes nanaša je področje na alpsko regijo strategijo za alpsko regijo prihajam iz slovenije ki tudi predseduje alpski regiji skupaj sva bila na prvem sestanku te alpske regije spoštovana komisarka in resnično je to priložnost da države ki živijo v tem čudovitem prostoru po eni strani ta prostor očuvajo po drugi strani pa z gospodarsko aktivnostjo z deljenjem izkušenj tudi ohranijo življenje in gospodarsko aktivnost v tem območju. V tem kratkem prispevku bi želela govoriti o majhnih in srednje velikih podjetjih. Povečanje njihove konkurenčnosti je vsebina mojih eh, predlogov, tudi tistih, ki jih poskušamo uresničiti doma. Vsekakor ne obstaja noben dvom o tem, da so MSP-ji tudi v najbolj oddaljenih vaseh in naseljih tisti, ki zagotavljajo mnogim delovna mesta in obstoj. Zaradi tega moramo ustvariti pogoje, ki bodo olajšali delo MSP-jem, tako kot podpiramo velika podjetja. Moramo jim zagotoviti kapitalizacijo, tako kot to počnemo za velika podjetja in s podporo teh majhnih in srednje velikih podjetij bomo izboljšali tudi infrastrukturo v najmanj razvitih regijah, ki so najbolj oddaljene. MSP-ji, to želim povdariti, trenutno trpijo zaradi regulatornih bremen, naprimer javne agencije morajo, torej zamujajo se plačili eh, upravičencem in zato imajo mnoga majhna in srednje velika podjetja težave. Tudi črpanje sredstev mora biti prioriteta vse bodoče zakonodaje v Evropski uniji. Hvala obema poročevalkama za dobro upravljeno delo. Hvala, gospa Smolkova. Franc Obermajer ima sedaj za eno minuto besedo. Hvala, predsedujoči. Pozdraviti je treba dejstvo, da bomo okrepili alpske regije, da bomo komunikacije in komunikacijska omrežja sedaj gradili prioritetno. Za občutljiva alpske regije pa moramo v središče postaviti tudi njihovo eh, varovanje okolja. Treba je zagotoviti na ta način biotsko raznovrstnost eh, in eh, o tem je treba še marsikaj reči v naši razpravi. Te strategije morajo torej alpsko kulturno krajino ohraniti v ta namen je treba podpreti tiste, ki ukrepajo na ta način. Gre predvsem za gozdarje, gre za kmetovalce, tem je treba zagotoviti poštene cene za njihove produkte in eh, oni so tisti, na katere ne smemo pozabiti v tej strategiji. Hvala, sedaj pa minuto in pol, gospod Dorfman. Hvala, predsedujoči. Alpe so zelo kompleksen sistem. V njih tečejo meje, politične meje in tudi različne prometnice. Z turističnega vidika so pomembne. 100 milijonov ljudi vsako leto preživi eh, svoje dopust in počitnice in to je najbolj pomembna turistična regija zaradi tega v Evropi. Po eni strani imamo zelo razvite regije in po drugi strani zelo podrazvite, slabo razvite. Tudi skupna prometna strategija in prenos tovornega prometa na železnice je pomembno. To je pomembno tako v ob, območju Brennerja, iz katerega sam prihajam, pa tudi iz Frežus, za Frežus in za uh, celo vrsto velikih eh, železniških uh, poti. Alpe so kulturni prostor, pa tudi gospodarski prostor. Predgovornik je poudaril, da imamo v alpskih regijah dosti krat eh, zelo agresivne posege, ki uničujejo možnosti za preživitje domačih ljudi. Zlasti to eh, poškoduje kulturo, krajino In uh, to je vse tisto, s pomočjo katerega lahko ljudje preživijo. Pa tudi volkove in medvede moramo zaščititi. Potrebni so v alpskih območjih. Hvala. Sedaj pa minuto in pol, gospod Džofrida. Hvala, predsedojoči. Gospa komisarka, dovolite, da se vam najprej zahvalim za občuten in hiter odziv na posledice potresa v Italiji. Sedaj ste reprogramirali nekatere možnosti pomoči tem območjem, ki so izgubila veliko človeških življenj in bila v potresu zelo uničena. Na ta način smo izgubili ne samo ljudi in zgradbe, temveč tudi delovna mesta brez delovnih mest ne bomo mogli nadaljevati z razvojem industrijskih in obrtniških podjetij. In ta so kot MSP najbolj pomembna za razvoj našega gospodarstva. Regionalna politika pomeni tudi podporo MSP-jem, ampak strukturni skladi dosti krat ne dosežejo MSP-jev zaradi cele vrste ovir od birokracije do težav pri dostopu do kreditov in posojil. Kot poročili povdarjate, da se MSP-ji še vedno soočajo z preveč ovirami zaradi kompleksnosti finančne pomoči in programa lete. Finančna pomoč pa je bistvenega pomena, če hočemo, da bodo kohezijski inštrumenti dali rezultate. Potrebujemo nov kapital, ki ga moramo zagotoviti MSP-jem in Le na ta način bomo lahko zagotovili obstoj ljudi in nova delovna mesta. Hvala, naslednja je Julie Ward. Minuto in pol ima na voljo. Najprej besedica ali dve o MSP-jih. Te so hrtenica našega gospodarstva. Moramo jim pomagati, da bodo lahko delovala in trgovala po vsej Evropi, zlasti na področju kreativne industrije in medijev. Tukaj je treba podpirati zadruge, socialna podjetja in alternativne poslovne modele. Ti namreč imajo zelo velik potencial za etično poslovanje in za odgovornost v zasebnem sektorju. Tudi ranljive, izključene skupine morajo dobiti dostop do podjetništva, do izobraževanja. To zlasti velja za ženske in deklice, kajti ovire še vedno obstajajo kot posledica različnih eh, prepričanj iz preteklosti. Potrebujemo inovativne strategije, če hočemo podpreti kohezijo. Inovacije so resnično horizontalni koncept, ki velja za vse. Treba je najti nove instrumente financiranja, ki so bistvenega pomena za eh, trajnostni razvoj regij v urbanih in eh, podeželskih območjih. Lansko ko leto sem v Manchesteru sodelovala na nekem forumu za znanost in razvoj. Govorili smo skupaj z Evo Karli o tem, kako je moč povezati gospodarstvo na eni strani in umetnost na drugi. Na ta način lahko ovire, ki obstajajo med tema dvema sektorja, sektorjema odpravimo. Vsi umetniki, znanstveniki, podjetniki se soočajo z podobnimi težavami. Bistvo, to je bistvo strategij pametne in inovacije. Čaba Molnar in naslednji. Minuto in pol imate na, voljno, na voljo. Hvala, predsedujoči. Poslanke in poslanci. V kohezijski politiki in v vseh teh programih je največja težava korupcija celo vrsto držav članic Evropske unije poznamo, ki, eh, od katerih sedaj prihajajo glasovi o naraščajočej korupciji. Mačarska je tak primer. V zadnjem letu dni eh, slišimo o korupciji, oligarhiji in o celi vrsti eh, klik, ki nastajajo tudi v povezavi z vladajočimi koalicijami nihče ni kaznovan. Obstajajo poleg Mačarske tudi druge države članice, kjer je videti, da se javni tožilci hočejo popasti z korupcijo politikov, ampak rezultati so slavi. Večina držav članic je proti ustanovitvi uh, um, javnega tožilstva v Evropski uniji, pa bi to bilo zelo koristno. Če neka vlada ne želi pomagati k vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva za boj proti korupciji. To pomeni, da ne želi, da se preizkujejo in preganjajo takšni eh, koruptivni eh, procesi in prakse. Po letu 2020 bomo morali reči, da lahko evropskim državam članicam zagotovimo sredstva iz kohezijske eh, politike samo, če eh, bodo pripravljeni pomagati pri ustanovitvi javnega tožilstva. Sedaj pa catch the eye postopek, veliko se vas je javilo k besedi v tem postopku. Dal bom besedo tistim kolegicam in kolegom, ki še prej niso spregovorili. Kolega Novakov je prvi. Bogodarja, gospodin predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, če se človek rodi na Balkanu, to ni, ne pomeni vedno nesrečo oziroma smolo. Kajti ne glede na težave v okolici, človek postane zelo iznajdljiv v takšnem okolju. Slišim, nekatere, ki pravijo, da je treba omejiti kohezijsko politiko. Kolegice in kolegi, to ni neka torta, ki jo lahko režemo, kakor hočemo. Izhaja iz nacionalnih proračunov, nacionalnih politik, lete jo podpiramo, podpirajo in cela vrsta regij pričakuje pomoč iz kohezijske politike. Kako? Sedaj se bomo vrnili nazaj. Ne more biti kohezijska politika samo prazne besede upam, čeprav smo slišali različne glasove, da bo glas razuma zmagal. Obstaja tudi cela vrsta vprašanj, ki jih si jih moramo zastaviti. Vsekakor je treba zmanjšati birokracijo in dovoliti razumu, da prevlada v, nad, v okviru te politike. Hvala, naslednja je gospa Grapini. gospod predsedujoči, gospa komisarka. Današnja razprava se mi zdi pomembna, kajti za združeno Evropo ni nič bolj pomembnega kot kohezija, združevanje, povezovanje. Kar zadeva poročilo o MSP, bi želela nekaj reči, zato ker sem predsedujoča za ta sektor v moji politični skupini. Treba je kohezijsko politiko še naprej podpirati, ampak še bolj pomembno je, da ugotovimo, zakaj nekateri nacionalni organi oziroma agencije ne zagotavljajo usmerjanje sredstev v raziskave, v inovacije, v posojila eh, propulzivnim podjetjem in tako naprej. Če govorimo o kohezijski politiki v prihodnosti, potem moramo govoriti o, tudi o skladu za nove investicije, tako da bomo počasi res odpravili razlike in vrzeli med posameznimi regijami v Evropski uniji, kot vse čas povdarjamo. Gospa komisarka, srednje ročno prosim, da se ukvarjate tudi z tem vprašanjem, če bo potrebno, bomo organizirali tudi referendum o tem. Potrebna so kohezijska sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest, potrebna je podpora v obmejnih območjih. Potrebujemo celo vrsto takšnih projektov, o katerih je danes že bilo govora v tej razpravi. Upam, da bo torej kohezija še naprej osnova naših pogod. Hvala, sedaj pa gospa Bilbao Barandika. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Inovacije so tisto področje, na katerem je najbolj jasno, da učinkovita Evropska unija mora svoj, eh, svojo paradigmo vodenja in upravljanja temeljito spremeniti. Obstajajo pametne inovacije, obstajajo območja, kjer pametne inovacije že delujejo in videti je, da obstaja možnost, vendar tega ne bomo mogli razširiti na druge dele Evropske unije, če ne bomo uporabili najboljše prakse, ki obstajajo pri tem. Sveda je treba zagotoviti sodelovanje med tako propulzivnimi eh, regijami in ostalimi, ki bi želeli tudi začeti svojo pametno specializacijo resno vzeti strategija je tukaj potrebna, če hočemo ustvariti kakovostna delovna mesta. In to je tisto, kar naj bi povezovalo vse te politike in naše cilje. Hvala, sedaj pa kolega Vigas. Gospod predsedujoči, govorim v času, ko komisija izsiljuje Portugalsko in njene prebivalce. Gre za pritiske v zvezi z problemi javnega dolga, z zadolženostjo podjetij in tako naprej. Demokratično izvoljena vlada od leta 2015 poskuša odpraviti negativne posledice politike trojke sedaj nas Bruselj izsiljuje z grožnjami, da nam bo zmanjšal eh, sredstva iz eh, strukturnih skladov. Na ta način ne vem, kako bomo se šli kohezijo, kako bomo regionalne asimetričnosti lahko odpravljali. Mislim, da komisija sedaj poskuša kaznovati Portugalsko, pa tudi nekatere druge države, ki so zaradi strogega varčevanja doživele največje posledice in mislim, da je to nič druga kot sramota. Pa kolegin. Najlepša hvala, gospod Vigas. Naslednja je kolegica Pilde. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo gonilo rasti in zaposlovanja in so najpomembnejša po tej plati Evropski uniji. Eh, zaposluje več kot 100 milijonov ljudi in ustvarja več kot 80 odstotkov novih delovnih mest. V Franciji gre za 3 milijona in pol podjetij, ki zaposlujejo 610 ljudi. Eh, Direktori MSP-jev pa pogosto ugotavljajo, da so politični predlogi daleč od realnosti, ki jo živijo ta podjetja. Vedno gre za dobra priporočila, pri katerih pa se pozablja, eh, na to, da je potrebno biti učinkovit, manjka nam pragmatični duh, ki ga imajo ti direktori. In zato eh, je politika vedno korak za realnostjo. Vedno znova se sprejema nova zakonodaja, eh, novi davki. MSP-ji potrebujejo stabilno okolje, manj upravnih bremen, lažji dostop do financiranja in Eh, zaščito pred eh, dumpingom. Take so realne potrebe. Hvala. Najlepša hvala. Za zaključek postopka eh, pritegnite pozornost predsednika, pa še gospod Siladinos. Gospod predsedujoči, izboljšanje pogojev za MSP-jev ni samo finančno vprašanje, Eh, podjetja sama ne bodo mogla ustvariti grasti, nedvomno pa denar, ki ga ustvari njihovo delo, moramo porabiti za boj proti nezakonitemu preseljevanju. Potrebujemo sistem, ki bo omogočil razvoj MSP-jev in ki bo hkrati zagotovil tudi, da bodo konkurenčna v primerjavi z velikimi podjetji. Zagotoviti moramo torej enake pogoje za vse. Potrebujemo direktivo, ki jo bodo uporabljale vse države članice in ki bo take pogoje zagotovila. Eh, na poti proti krožnemu gospodarstvu moramo zagotoviti, da bodo storitve in blago eh, del istega sistema. Zagotoviti moramo, da bodo banke posojale MSP-jem. Ravno tako pa je potrebno zagotoviti tudi, da bodo omogočene davčne olajšave zlasti za nova in zagonska podjetja. Najlepša hvala, s tem je postopek zaključen. Eh, in razpravo bomo zaključili eh, najprej s predstavnico komisije, potem pa še s poročevalci, najprej gospa komisarka, izvolite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 kar zadeva vse, kar smo slišali o MSP-jih, o katerih je spregovorila vrsta, vr, veliko govornikov, kohezijska politika vsekakor mora delovati v korist MSP-jev, kajti MSP-ji eh, dejansko predstavljajo hrpenico evropskega gospodarstva. Kot splošna pripomba naj povem, da me zelo veseli, da večina govornikov uh, Eh, izpostavlja pomen eh, kohezijske politike, kljub nekaterim kritičnim pripombam in nekaterim pomankljivostim, ki jih bo potrebno še odpraviti. Ampak vendarle, mislim, da kohezijska politika prispeva k izboljšanju vsakodnevnega življenja vseh državljanov. In da je zelo pomembna za vse evropske države članice. Kar torej zadeva MSP-je, eh, 90 milijonov evrov smo dali na voljo do leta 2020 in upam, da bodo MSP ta denar ustrezno eh, porabili. Veliko eh, pozornosti smo namenili tudi zmanjšanju upravnega bremena. Prizadevali smo si, da bi bili eh, programi bolj prijazni uporabnikom in temu je prispevalo tudi sodelovanje z odbori v parlamentu. Številni sodelujete v odboru za eh, regionalno politiko, eh, v odboru za proračunski razvoj in tudi ti odbori morajo bolje sodelovati. Sicer pa si seveda vsi želimo uspešne kohezijske politike, to pa terja ustrezne strategije, tudi strategijo pametne specializacije. In vsi neposredno vključeni eh, deli lokalnih in regionalnih organov, predstavniki eh, šolstva, predstavniki MSP-jev, vsi morajo sodelovati pri zagotavljanju pametne specializacije. Eh, v tem kontekstu smo tudi vzpostavili mrežo, ki povezuje Eh, vrsto akterjev na področju boljše rabe energije, na področju živil, tudi na področju inženiringa. In eh, mislim, da eh, so to vrstne mreže zelo koristne. Vsaka regija seveda ne more postati Silicijeva dolina, ampak bistveno pa lahko prispevamo k zmanjšanju zaostanka najmanj razvitih regij. Sredstva, ki so že bila porabljena, mislim, da so bila uporabljena učinkovito in tako upam, da bo tudi v prihodnju. Ker pa zadeva pobudo gospe Mihajlove na področju teritorijalnega sodelovanja v Evropi. Eh, pozdravljam interes parlamenta za to področje, program Interreg lahko na tem področju služi kot eh, posebej pozitiven vzor in mislim, da dobro kaže, kaj lahko Evropa doseže. 25 odstotkov evropskega prebivalstva živi na obmejnih območjih in to seveda terja, da krepimo čezmejno sodelovanje. Poznamo primere zelo dobrega sodelovanja, naprimer med Nemčijo in Polsko, pa tudi Belgijo eh, in Francijo, ampak tako te kot druge države bi lahko sodelovali še tesneje, znasti zato, ker jezik ne predstavlja ovire. Vsekakor pa je potrebno temu prilagoditi tudi zakonodajo, odpraviti obstoječe ovire in zlasti v današnjih časih uh, ko je govora o ponovni izpostavitvi če, uh, mejnega nadzora, je to ključno. Kar zadeva časovnico za Interreg za obdobje od 2016 do 2020 eh, poteka program Interreg 5. Zdaj pa pripravljamo tudi čezmejno revizijo za prihodnji program Interreg 6. Zdaj pa še poročilo gospe Briso o strategiji za alpsko regijo. Kot je izpostavila že gospa Briso, strategija za alpsko regijo predstavlja pomemben eh, sestavni del teritorijalnega sodelovanja. V prihodnjih eh, mesecih bomo, opravili, bomo pripravili obsežno poročilo o makroregionalnih, strategij, makroregionalnih strategijah, kar eh, je tudi zahtevano. In v tem poročilu bomo ovrednotili obstoječe strategije, tudi strategijo za alpsko regijo. Govorili bomo seveda tudi o tem, kakšno naj bo regionalno sodelovanje v prihodnje, zato da bomo izboljšali življenje evropskih državljanov, tudi tistih v najbolj oddaljenih regijah. V trenutni fazi eh, bom težko odgovorila na vsa vprašanja. Moj čas za govor je omejen, obravnavali ste štiri poročila, ampak eh, vendarle se mi zdi nepravično, da eh, država, ki je prijela na milijarde evrov, Eh, da torej predstavnik te države, v mislih mojem gospoda Fidulisa, eh, vidi eh, krivce za težave samo v evropskih institucijah. Predlagam, da se skupaj podamo v Grčijo in da tam na lasne oči se prepričamo o tem, kakšne koristi je prinesla kohezijska politika Grčiji. Sprijeti so bili dejansko izjemni ukrepi v izjemnih okoliščinah in nobena druga država ni iz kohezijske politike dobila toliko sredstev kot ravno Grčija. Če ne bi bilo podzemne, torej, če ne bi Evropska unija zagotovila 90 odstotkov financiranja, ne bi bilo podzemne železnice v Atenah. Tudi v Selunu je bilo marsikaj zgrajeno z evropskim denarjem. Uh, šole v Grčiji so bile obnovljene. Eh, spomnite se, kakšna je bila Grčija videti, preden je pristopila k Evropski uniji. Evropska unija je bistveno prispevala k izboljšanju razmer v Grčiji in eh, to se je dogajalo tekom veliko let. Tudi tu v Evropskem parlamentu in eh, v sodelovanju z odborom za regionalni razvoj smo sprejeli marsikakšno odločitev v prid Grčije. Eh, in zato sem prepričana, da je bilo naše delo neopravičeno kritizirano, kajti res smo želeli prispevati k boljši kakovosti življenja za Grke. To sem želela še pojasniti za konec. to, kar se je eh, letos poleti zgodilo v Italiji in Maderi, je grozljivo in eh, lahko zgolj izrazim svojo solidarnost prebivalcem teh regij do sredine novembra. Eh, ostaja odprta možnost eh, pridobitve sredstev iz solidarnostnega sklada, In uh, več kot 1,3 milijarde evrov uh, smo dali na voljo Italiji za preprečevanje naravnih katastrof. Tudi v letu 2009 po uh, potresu v Akvili ter leta 2012, ko je prišlo do potresa v Emiliji Romaniji. Zdaj je prav, da preverimo, kaj se je zgodilo s sredstvi, eh, ki so bile namenjene za te programe v Italiji. Seveda smo pripravljeni prilagoditi regionalni operativni program in upoštevati to, kar se je zgodilo, ampak. Eh, v zadnjih letih smo v Italiji ravno za preprečevanje naravnih katastrof namenili veliko sredstev. Apeninsko gorstvo je žal eh, zelo eh, potresno nevarno in v času letnega srečanja eh, predstavnikov eh, sezmičnih območij bomo uh, govorili tudi o tem. Kar pa zadeva podporo Madeiri, uh, Eh, bo potrebno vse odločitve sprejeti v sodelovanju z lokalnimi organi. Dobro veste, da najbolj oddaljene regije zame predstavljajo izredno pomembno temo in tudi s predstavniki Evropskega parlamenta iz te regije se bomo v tem kontekstu še srečali. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Omenili ste kolego Funtulisa, ki ga žal ni več v dvorani. Včasih bi bilo dobro, če bi kolegi, ki eh, spregovorijo in potem odidejo, počakali na konec razprave, to lahko ponovno izpostavim. Zdaj pa sedijo pročevalci, najprej gospoda Mato za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, Ob koncu razprave bi izpostavila samo nekaj bistvenih točk. Gospodarska kriza in zlasti politika varčevanja sta zadušili naše MSP-je. Potrebujejo pomoč, potrebujejo lažji dostop do financiranja, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da spremenimo odnose med bančnim sistemom in MSP-ji. Bančni sistem. -ji je doslej eh, sprejemal, je eh, v preteklosti sprejemal visoko tveganje, zdaj pa moramo zagotoviti, da, eh, namen, da se prednostno ukvarjajo z MSP-ji. Kapitalska unija je še v razvoju in potrebujemo nujno tudi več preglednosti, kar zadeva porabo sredstev vsi lokalni akterji, vsi predstavniki civilne družbe morajo imeti možnost eh, sodelovati eh, in pripraviti svoje predloge. Eh, vsekakor pa je ključno pri programih upoštevati potrebe končnih uporabnikov in vzpostaviti partnerstva, ki ne bodo pomenila samo, da od zgoraj nekomu nekaj ukazujemo na vzdolj. Eh, temeljna načela razvoja v Evropski uniji moramo obvarovati in ravno zato eh, tako veliko, veliko odgovornosti nosijo eh, države, zlasti v centru Evrope, ki v preteklosti niso najbolje črpale sredstev. Želeli bi si bolj enostavnih programov, kot je obzorje 2020. Te države pa gledajo na to vrstne programe kot eh, staromodne, ampak ne razumejo, zakaj mora biti logika kohezijske politike drugačna. Gre za edino demokratično eh, politiko, ki, ki eh, bo poenotila Unijo. Najlepša hvala, gospod Siso. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, hvaležen sem vam za vaše pozitivne odzive na poročilo mojega odbora. In pozdravljamo tudi objavo priročnikov z najboljšnjimi praksami in eh, priročnikov o izvajanju strategije za pametno specializacijo. Veseli smo vseh prizadevanj komisije za to, da bi zagotovili boljše sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi oblastmi, ter tudi za boljše sodelovanje v okviru nadnacionalnih programov pri uh, uporabi sredstev in pri preprečevanju podvajanja. Kohezija seveda včasih pomeni izgradnjo cest, izgradnjo bolnišnic, izgradnjo šol in eh, seveda sem bil vedno naklonjen to vrstni koheziji. Ampak vendarle, najpomembnejša povezava med ljudmi je znanje in to bi se moralo odraziti v inovacijah, raziskavah, razvoju. Vse to so ključna področja, na katera se osredotoča tudi pametna specializacija. Ta eh, bo v prihodnje res povezava prihodnosti. Znanost je to, je to in vedenje, ne pa promet. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Mihajlova. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospa komisarka, najlepša hvala za komentarje v zvezi z mojim poročilom o teritorijalnem sodelovanju. Hvala vsem kolegom, ki ste izrazili svoja mnenja že v odboru v regiji in tudi danes. V odboru smo zelo trdo delali pri pripravi tega poročila in ponovno želim izpostaviti, da je se teritorijalno sodelovanje izkazalo za učinkovito, pokazalo je velik potencial. Ne samo, ko gre za tradicionalne teritorijalne eh, oblike, tudi na področju eh, Eh, tehnologije, znanosti, pametne specializacije, na področju izobraževanja, kulture, okolja in tako dalje. Eh, prepričana sem, da evropsko teritorijalno sodelovanje eh, ima potencial za nadaljni razvoj. V prihodnji kohezijski politiki po letu 2020 bo teritorijalno sodelovanje lahko postalo dejanska podlaga za izkoriščanje potencijala naših različnih regij. Ne glede na to, ali govorimo o čezmejnih regijah ali drugih eh, regijah, teritorijalno sodelovanje, evropsko teritorijalno sodelovanje ima torej eh, zelo dobre obete za prihodnjo rast in prepričana sem, da bodo razprave, kakršna je današnja, prispevale k nadaljemu razvoju teritorijalnega sodelovanja. Najlepša hvala, kolegica Mihajlova. Za zaključek razprave pa še kolegica Bresa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem kolegom, ki so se oglasili v razpravi, pa tudi komisarki Kreto za najavo glede prihodnjega razvoja makroregijskih strategij, zlasti alpske strategije. Izziv eh, v povezavi s to strategijo je predvsem, kako zagotoviti, da bo to tako raznoliko področje delovalo enotno. Nekatera področja so zelo dobro razvita, druga ne, ponekod se pojavljajo resne težave, ponekod se pojavljajo težave z eh, onesnaževanjem in tu govorimo o območjih, ki vključujejo tako prestolnice kot eh, periferijo v nekaterih državah. To so območja, ki so gorata, vendar so vmes tudi ravnice, ki eh, so sposobni ustvarjati inovacije in ustvarjalnost. Potrebujemo torej nove projekte, ki ne bodo ustvarjali dveh eh, razredov državljanov v teh območjih. Eh, delo nadaljavo, eh, ekonomija delitve, vse to moramo obravnavati kot realne možnosti. Seveda, je v nekaterih delih Alp eh, problem priti že do taksija, ampak eh, z najrazličnejšimi pobudami Eh, bomo lahko pomagali ljudem reševati tudi težave, ki so povezane s tem, da živiš v tako zapletenem območju. Resne težave se pojavljajo v zvezi z železniško povezavo med Lijonom in Turinom. To ni eh, predmet mojega poročila, eh, ker ti povezava je že v gradnji, ampak tisto, kar omenjam v svojem poročilu, je potreba potem, da bi to vrstne velike gradbene projekte vključili z alpskimi in obalpskimi območji in da bi bili ti projekti bolj uh, smotrno zamišljeni. Naš cilj seveda mora biti zmanjšati cestni promet, zlasti promet tovornjakov. Uh, mislim, da bi večino uh, prometa res lahko preusmerili preko železniških tunelov. Najlepša hvala, glasovanje bo potekalo jutri, razprava je zaključena, zdaj